Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani poslušalci za vseh koncev Evrope. In predvsem uh, kandidatka za komisarko, gospa Helena Dali. Lepo vas pozdravljam kot komisarko, ki bo imenovana za enakost. Lepo vas pozdravljam na tej skupni javni predstavitvi, ki ji eh, predsedujem skupaj z gospo Nikolsonovo. Zelo sem zadovoljna, da je z nami tudi eh, odbor Libe, ki eh, je tudi prisoten pri tej javni predstavitvi velik uspeh je, da bomo imeli komisarko za enakost v prihodnosti. To je nekaj novega za evropske inštitucije. Preden začnemo za našo javno predstavitvijo, naj vam povem sledeče. V skladu z postopnikom Evropski parlament oceni kandidata za komisarja na podlagi splošnih kompetenc, na podlagi evropskih zavez, na podlagi osebne neodvisnosti in pa na eh, podlagi poznavanja svojega portfelja in pa na podlagi eh, njegovih komunikacijskih sposobnostih um, torej kandidatka je pred to javno um, predstavitvijo odgovorila na uh, pisna vprašanja. Pisne odgovore smo razdelili vsem poslancem uh, v pisni obliki. Odbor za pravne zadeve ni uh, predložil nobenih ugovorov uh, v zvezi s to javno predstavitvijo. Izvolite, beseda je vaša. Dobar dan lepo vas eh, pozdravljam na javni predstavitvi eh, kandidatke Helene Daliji. Naj vam predstavim strukturo današnje razprave. Najprej bo besedo dobila gospa Dali, na voljo bo imela 15 minut. Ona bo predstavila svoj portfelj in svoje prioritete. Potem pa bomo prisluhnili 25 vprašanjem eh, poslancev in sicer v dveh krogih. Prvi krok bo zajemal sedem vprašanj. In sicer bodo spregovorili predstavniki političnih skupin. Potem pa bomo prišli k drugemu krogu, slišali bomo 18 eh, vprašanj eh, in sicer eh, gre tukaj za predstavnike političnih skupin, to pa zajema tudi predstavnike samostojnih poslancev. Vsak bo dobil na voljo pet minut. To pomeni minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor in potem dobi eh, še isti poslanec besedo za eno minuto, da lahko postavi dodatno vprašanje in potem eh, dobi eh, kandidatka za komisarko še minuto za odgovor. Zelo bomo strogi, ko bomo merili čas za govor. V roki imam kladivo in ne bojiva se uporabiti tega kladiva. Torej, prosim, bodite pozorni in držite se časovnih omejitev, tako da bo vse gladko teklo. Včeraj smo imeli prvo zaslišanje, gospod Šmit je bil tu prisoten in vse je odlično in gladko teklo. Tolmačenje zagotavljamo v 23 jezikov in to odraža tudi jezikovno raznolikost e, Evropskega parlamenta. Vsak lahko uporablja svoj jezik. To, da govornike bi rada opozorila na sledeče. To, kar bodo povedali, bo potrebno pretolmačiti. Torej, ne glede na to, kateri jezik uporabljate, prosim, ne govorite prehitro. Vedno morate upoštevati tudi to, da vas tolmači poskušajo pretolmačiti. In končno, eh, razprava eh, bo eh, objavljena na spletni strani in tudi kasneje boste lahko tukaj dostopali do videoposnetka te razprave. Torej, začnimo za razpravo. Beseda je vaša, gospa Helena Dali. Prosim, ne govorite dlje od 15 minut, ki smo jih namenili vašim uvodnim besedam. Beseda je vaša. Hvala.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 da bom eh, nekoč dobila priložnost, da z vami razpravljam o tem, čemu sem posvetila vse svoje življenje, namreč o enakosti. Eh, ko so me imenovali za nosilko tega portfelja na evropski ravni. V Evropskem parlamentu razpravljate o različnih zamislih iz različnih vidikov. In pripričana sem, da je to, kar nas združuje, mnogo večje od tega, eh, kar nas ločuje. Enakost je neskončni vir. Dovolj enakosti je za vse. In to je nekaj trajnostnega. Diskriminacija izključuje, marginalizira, in privede do tega, da so nekateri člani družbe potisneni k robu. In diskriminacija je praksa, ki ima negativne posledice. To ogroža dobro počutje in uh, uspešnost v družbi. Da, diskriminacija škodi posameznikom in pa manjšinam neposredno, hkrati pa škodi tudi družbi v celoti. Kaj ti Eh, pretrga odnose, eh, niža zaupanje in ljudi oddaljuje drug od drugega. Vzpostavitev enakosti kot samostojnega portfelja je zelo drzna izjava eh, imenovane komisarke von der Leyen. Kajti mi si želimo Evropo, kjer so svoboščine, demokracija, dostojanstvo, vladavina prava še okrepljeni in postavljeni v spredje. Evropa, eh, kjer ni diskriminacije. To izhaja tudi iz političnih usmeritev, ki vsebujajo celotni oddelek o, eh, oziroma razdelek o enakosti. Tam je zapisano tudi to, da bo potrebno vse to izvajati v tem sklicu in poleg tega smo prvikrat priliki, eh, priči kolegiju, kjer so ženske in moški uravnoteženo zastopani. Jaz sem pripravljena trdo delati z eh, delovno skupino eh, za enakost, ki je bila ustanovljena na trajni osnovi. Sestavljajo pa jo visoke predstavniki eh, vseh služb Evropske komisije in pa Evropske službe za zunanje delovanje namestnik generalnega sekretarja, eh, ki je pristojen za eh, koordinacijo politik, pa je predsednik eh, te delovne skupine. To pomeni, da bomo imeli delovno skupino, ki se bo ukvarjala s temi pomembnimi temami, kot je enakost. Zajete bodo tudi druge organizacije, naprimer organizacija oziroma agencija za temeljne vrednote. Poleg tega nameravam biti v nenehnem dialogu z vami, z poslankami in poslanci Evropskega parlamenta, pa tudi z državami članicami in z civilno družbo. Nameravam sodelovati z vsemi eh, in rada bi okrepila to področje eh, tako znotraj Evropske unije kot tudi zunaj. Tekom pogovorov eh, z vami tukaj in pa tudi eh, tekom pogovorov z medparlamentarno skupino o eh, temeljnih pravicah in pa eh, tekom pogovorov z drugimi organizacijami v preteklih tednih, sem ugotovila, da obstajajo plodna tla za napredek. Mi moramo rešiti vprašanje enakosti in ukrepiti moramo boje proti nasilju zaradi spola in pa eh, odpraviti moramo eh, diskriminacijo. Eh, preprečiti moramo kakršnokoli diskriminacijo, demiskracijo na podlagi rase, etničnega porekla, starosti, invalidnosti, spolne usmerjenosti, veroizpovedi ali prepričanja. In vsi ste izrekli svojo podporo temu portfelju strinjate se z vsemi horizontalnimi in vertikalnimi razsežnostmi in eh, prosili eh, ste mene, vam predstavim svojo vizijo o tem, kako bi lahko vse to izvajali. Enakost morajo uživati vsi in vsi moramo eh, biti deležni krepitve enakosti. Evropska unija mora še naprej imeti vodilno ulogo v svetu na tem področju. V svojem življenju sem storila vse, kar je bilo v mojih močeh, da bi izboljšala življenje državljanov. Vstopila sem politiko, morda tako kot številni med vami v tej dvorani, ko sem bila 17-letna šolarka. Bila sem polna entuzijazma, bila sem polna idealizma in zavezanosti. Prepričana sem bila, da če bom angažirala, če bom izvajala kampanje, če bom um, delovala, ukrepala vsak dan, da bom potem uspela um, pozitivno prispevati k razvoju družbe. Sedaj je minilo nekaj let in vse, kar vem, je to, da bitka še zdaleč ni končala. Naučila pa sem se nekaj zelo pomembnega. Resnična sprememba je možna samo, če smo mi, politiki, dovolj pogumni, da zagotavljamo spremembe na vseh ravneh eh, upravljanja. 21. stoletje mora biti stoletje, ko so ženske enakopravne. Pred eh, natančno 40 leti je bila Simone Weil izvoljena kot prva ženska predsednica Evropskega parlamenta. To je bila največja demokratična skupščina na svetu. Danes leta 2019, moramo zagotoviti, da imajo ženske pravico, da so enake in sicer na vseh področjih svojega življenja. Zato moramo um, sprožiti ambiciozen postopek um, vključevanja uh, vidika spola v vse politike. Če me boste potrdili, bom uporabila svojo energijo, svoje izkušnje in svoje prepričanja zato, da bi vzpostavili pravičnejšo družbo v Evropski uniji. Naj se navežem na besede Ursula von der Leyen. Tukaj gre za tiste, ki imajo enake želje. Tisti, ki imajo enake želje, bodo dobili enake priložnosti, da bi svoje želje izpolnili. Vem, eh, da eh, je pred nami dolg boj. Bila sem ministrica za evropske zadeve in enakost na nacionalni ravni in takrat sem eh, si zelo prizadevala za to, da bi se borila proti družbenim stereotipom. Predlagala sem zakone, sprejemala sem strategije in borila sem se proti eh, pozivom, da bi razvodenili eh, moje predloge kot komisarka bom imela podoben pristop, sodelovala bom za državami članicami in poskušala jih bom prepričati, da če ukrepajo na ravni Evropske unije, je to pravilna pot, kajti promoviranje vključevanja in pa krepitev enakosti sta evropsko vprašanje, kot to velja tudi za boj proti podnebnim spremembam ali pa za reševanje gospodarske krize. To je boj, ki zasluži evropski odgovor in zato moramo eh, biti eh, na to izredno pozorni. To bo zahtevalo našo popolno pozornost. Naj vam eh, podam nekaj številk, kajti včasih številke povedo več kot besede. Evropska unija V Evropski uniji 31 odstotkov žensk dela eh, eh, ne eh, celotni delovni čas, zaradi tega, ker skrbijo za otroke ali pa za starejše družinske člane. Ena od treh žensk je žrtev nasilja na podlagi spola. Eh, torej, eh, več kot polovica žensk, ki so muslimanke, ki poskušajo najeti ali kupiti stanovanje, so diskriminirane zaradi njihovih imen. 80 odstotkov prebivalcev eh, Roma, Romov je pod pragom revščine. 50 odstotkov državljanov za invalidnostjo nima dostopa do dela in ti ljudje so izključeni. Starejše osebe. Eh, prejmejo 39 odstotkov manj povabil na razgovore za službe, čeprav imajo eh, enake eh, profile kot mlajši ljudje. Poleg tega so transseksualne osebe tudi žrtve. Um, težave, s težavami se soočajo tudi transeksualni uh, eh, otroci. In um, včasih prihaja do večplasne diskriminacije. Zato moramo ukrepati in moramo nujno spoštovati vrednote, ki so pri srcu Evropske unije. Spoštovane poslanke in poslanci, jaz se bom borila za vključevanje v Evropski uniji in to bo moj osebni boj. Uporabila bom vsako urodje za to, da bom spodbujala enakost in da bom krepila zavezanost Evropski uniji k eh, enakosti v vseh oblikah. Zlasti se bom osredotočala na tri zadeve. Na boj proti diskriminaciji v vseh smislih, potem na vključevanje in pa na opolnomočenje žensk, in pa na spodbujanje enakosti in popolne udeležbe. In sicer bo to veljalo za ženske in moške, za vse eh, manjšine, za vse verske, etnične manjšine, za vse invalide, za starejše in mlajše osebe in pa za osebe LGTB. Že na začetku svojega mandata bom iskala podporo kolegov komisarjev in bom storila vse, kar je v mojih močih, da bi okrepila enakost znotraj in zunaj Evropske unije. Zato bom v prvih treh mesecih mandata te komisije ustanovila delovno skupino za enakost. Dobili bomo zapleteno nalogo, da uberemo eh, intersektorski pristop do enakosti. Želim si, da bi bila ta skupina kar se da hitro operativna in da bo dobro opremljena za to, da eh, bo lahko eh, vključevala vidik spola vse politike Evropske unije. Poleg tega bom predložila tudi strategijo o enakosti spolov, predložila bom tudi nove zakonodajne predloge in pa učinkovite ukrepe. Skrajni čas je, da Evropska komisija skupaj za vami in eh, civilnimi eh, družbami zasleduje enake cilje. Znotraj stotih dneh bom predlagala nove ukrepe za to, da bi zagotovili plačno preglednost. To je ena poglavitnih prioritet mojega mandata. Prizadevala si bom za odpravo razlik v plačah in pokojninah mošk in žensk, tako, da eh, ne bo določalo eh, eh, za to, da bomo vsi prejemali enake plače in pokojnine za enako delo. Zagotavljala bom tudi to, da se bo v celoti in pravilno izvajala direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja v vseh državah članicah. Ne morem sprejemati tega, da Eh, vsako leto izgubimo 370 milijard evrov zaradi nepravilnosti na tem področju. Želim, da enakost spolov postane zgodba o uspehu. Prizadevali se bom za opolnomočanje žensk skupaj z državami članicami, se bom prizadevala za to, da bomo odpravljali stereotipe in da bomo izboljšali tudi življenje skrbovalcev in negovalcev. Prizadevala se bom za vključevanje invalidov in poskušala bom zagotoviti tudi to, da bodo vsi vidiki zakonodaje pozornili pozorni tudi na vprašanje invalidnosti. 2020 eh, eh, se pričakuje, da bo vsak šesti prebivalec Evropske unije trpel za določeno obliko invalidnosti. Zato bo izvajanje eh, konvencije Združenih narodov o pravicah oseb za invalidnostjo prioriteta. Poleg tega bo potrebno ovrednotiti tudi sedanjo strategijo na tem področju. Spoštovane poslanke in poslanci, skupaj bomo morali razpravljati o tem, kako bomo še okrepili ta politični ukvir. Storila bom vse, kar je v mojih močeh, da bom okrepila zakonodajo na področju enakosti. Kot ministrica eh, sem bila prisotna nenehnim razpravam v svetu eh, in sicer o predlogih, ki so bili blokirani eh, predolgo časa. Naprimer, pred 11 leti smo predlagali proti diskriminacijsko direktivo. Potem imamo tukaj predlog o pristopu Evropske unije k istambulski uh, konvenciji iz leta 2016 in tako naprej. In this framework. In Mislim, da je treba odpraviti blokade in poskušala bom prepričati eh, države članice v svetu, da odpravijo blokado in predlagala bom tudi novo zakonodajo na tem področju. Poslanke in poslanci, državljanke in državljani zahtevajo od nas politično spremembo in sicer so to tisti, ki so žrtve diskriminacije in ki so žrtve nasilja kajti eh, opolnomočenje žensk in pa oseb, ki, so, ki prihajajo iz migracijskih ozadij, eh, je nekaj, kar bo koristilo nam vsem. Torej, vključevanje vidika spola je pravilna pot naprej in tega se bomo držali vsi člani kolegija te Evropske komisije. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospa Dali, hvala lepa za vašo predstavitev. No, sedaj pa smo pri eh, prvih vprašanjih. Eh, na vrsti so politični koordinatorji. Najprej dobi besedo gospa Frances Fitzgerald. Izvolite. Hvala lepa, gospa Dali. Eh, torej, eh, bili ste odlična eh, komisarka za enakost in zelo sem bila impresorirana, ko sem vas spoznala. Vaše kompetence so nesporne. Toda sem prva govornica in zato moram omeniti sledeče vprašanje. Evropski parlament je zaskrbljen zaradi eh, položaja na Malti in pa zaradi vaše vlade v zadnjih šestih letih in sicer v zvezi z dvema specifičnima vprašanjama. Prvič, v boj preiskovalne eh, novinarke gospe Galicija, Eh, kajti njena družina nas danes spremlja. Ali ste zadovoljni z napredkom preiskav, ki teče na Malti? Kako bi vi eh, v vaši vlogi kot komisarka eh, zaščitili novinarje? Kako bi glede na to grozljivo izkušnjo okrepili ta položaj? Ali nam lahko prosim pojasnite v zvezi s tem svoje stališče? In potem tukaj, pa so tukaj še dokumenti, panamski dokumenti. Ali se strinjate za ukrepi, ki smo jih doživeli sedaj in kaj smo se iz tega naučili? Kako bi vi izvajali ukrepe, ki so bili predlagani na tem področju? Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Hvala lepa, da eh, ste, eh, hvala lepa za vaše lepe besede, da občutek je bil oboje stranski. Da omenili ste brutalni umor, da omenili ste brutalni umor, pravzaprav femicid novinarke eh, Dafne Galicije. In moram eh, povedati, da izredne okoliščine zahtevajo izredne ukrepe. Želeli smo si, da bi se vključile inštitucije Evropske unije, naprimer Europol, Evropol, in pa ENFO, um, e pa tudi mednarodne organizacije, naprimer FBI. Sama sem eh, takrat uh, dejala, da bi eh, morali oni preiskovati, kajti uh, že sem imela izkušnje z njimi. Uh, kajti uh, eh, MFI uh, eh, so usposabljali uh, malteške policiste na področju forenzike. Torej, vem, kako dobri so. In moram reči, da smo dosegli uh, znaten napredek. V 50 dneh so aretirali tri osebe in jih zaprli torej postopek še teče, kot veste. Kar pa se tiče drugih vaših vprašanj, bom eh, storila vse, kar je v mojih močeh, da bom zagotovila prosti tisk eh, in da novinari ne bodo deležni ustrahovanja in pa nasilja. Potem še nekaj besed o drugem delu vaših vprašanj. Ali se strinjam? Ne, eh, ne strinjam se, sama bi se stvari lotila povsem drugače kajti tekom svoje politične karijere sem se zauzemala za dobro upravljanje, za vladavino prava, za demokracijo in kot ministrica sem si prizadevala za ustanovitev eh, komisarja za standarde eh, v javnem življenju in to sedaj imamo. Eh, No, moram vas prekiniti, kajti že na samem začetku bom stroga. Naj vas spomnim na predpise. Torej, ena minuta za vprašanje, dve minute za odgovor, ena minuta za dodatno vprašanje, ena minuta za dodatni odgovor. In že na samem začetku bom stroga zato, da opozorim poslanke in poslance, da bodo morali spoštovati eh, predpise. In to velja tudi za vas. Izvolite. S tem dajem besedo Francis Fritz-Gerald. Hvala lepa za vaš odgovor. Vprašanje povezano z načelom pravne države, z pravosodjem in tako naprej so ključnega pomena za enakost spolov, za ustrezno strategijo na področju enakosti spolov. In zato sem zastavila ta vprašanje. Ampak eh, vrnimo se k strategiji za enakost spolov, ki jo nameravate pripraviti. Ali lahko nekoliko bolj podrobno poveste, kako nameravate pripraviti to strategijo, katero metodologijo boste uporabili, ali se boste posvetovali z nevladnimi organizacijami, ali lahko poveste, katere dejavnosti načrtujete. Najlepša hvala. So much that. Vemo, da nas čaka veliko dela, ampak strategija za enakost spolov bo vključevala pregledno plačilo, udeležbo obih spolov, zapolnitev vrzeli pri osebnih dohodkih in pokojninah, eh, stereotipe, kajti kot veste, nima smisla uvajati nove zakonodaje, če ne bomo spremenili odnosa, kulture. Torej bomo imeli tudi eh, specifično poglavje, o e, stereotipih na osnovi spolov. Potem uh, uravnoteženost poklicnega in družinskega življenja in tako naprej. Enakost spolov bo najpomembnejše načelo te strategije. Gospa Regner, vaše vprašanje. Zastavila bom vprašanje v imenu skupine S in D. Mislim, da si ta strategija zasluži več kot le dopolnilno vprašanje, zato se bom tudi jaz osredotočila na to. Med vašimi prednostnimi nalogami, eh, gospa kandidatka za komisarko, ste eh, obljubili tudi strategijo za enakost spolov. Ali lahko obljubite, da boste zagotovili tudi sredstva in orodja za izvedbo te strategije ali nameravate uvesti kriterije in sankcije. In uh, potem uh, tudi direktiva ženske v upravnih odborih, ali bo tudi to del te strategije. Kako se nameravate soočiti z eh, nespremljivim položajem v svetu in kaj nameravate storiti glede cilja 40 odstotkov, gospa kandidatka za komisarko? Vsekakor si bom prizadevala za to, da poskrbim uh, za nadaljevanje dela na področju direktive ženske v upravnih odborih, ker vem, da to že predolgo traja. Kot ministrica sem najprej spremenila položaj države, moje države na to temo in zato lahko razumete, da sem se pripravljena ukvarjati z to temo. In eh, želim nadaljevanje dela na področju te direktiva. Nadaljevala bom z sodelovanjem z državami članicami in želim poskrbeti eh, za odpravo blokade v svetu. Zastavili ste mi tudi vprašanje v zvezi s strategijo enakosti spolov. To bo eh, zelo pomembna strategija za vse nas. In kmalo bo izdano tudi sporočilo na to temo. Potem bo sledilo posvetovanje z eh, različnimi deležniki in nadaljna prizadevanja in eh, razvili bomo tudi ustrezna orodja za to, da bi bila enakost spolov vključena v vse politike Evropske unije. Naša delovna skupina bo prisotna v različnih generalnih direkcijah komisije in na ta način bomo zagotovili, da bomo zagotovili, Eh, da bo ta strategija dejansko tudi uresničena. Dopolnilno vprašanje, minuta. Naj se vrnem k direktivi ženske v upravnih odborih podjetij. Ali boste predlagali kakšne spremembe besedila, ki eh, že obstaja kar nekaj let, kot ste že sami dejali, ali načrtujete tudi kakšne druge ukrepe, da bi zagotovili uravnoteženost, zastopanost moških in žensk na vodilnih položajih v Evropi? Uh, Mislim, da je predlog uravnotežen in sodelovala bom z vsemi ministri, še prav posebej s tistimi, ki imajo zadržke. In prizadevala si bom za uh, splošni pristop v svetu. Najlepša hvala. Sedaj pa bom ponovno prevzela besedo kot predsedujoča in naslednja je na vrsti gospa Irene Toleri v imenu skupine Renew. Dobar dan, kot ste pravilno povedali, je pred 40 leti bila Simone Weil izvoljena za prvo predsednico Evropskega parlamenta in svojo kariero je posvetila posvetila boju za človekove pravice in s tem je vzgled naš, nas vseh. Danes pa je njena dediščina e, ogrožena. Spomnimo e, se primera e, maroške novinarke včeraj. Poleg tega pa je položaj nespremljiv tudi v Evropi gre za dostojanstvo, za enakopravnost eh, žensk in moških, kot pravi drugi člen Evropske pogodbe. Pravice žensk so človekove pravice. In eh, ali lahko imenujete tri ustrezne ukrepe za eh, dostop do reproduktivnih in spalnih pravic v Evropski uniji? Kako nameravate sodelovati z drugimi člani komisije? da bodo te pravice vključene tudi v prihodno eh, zgodovino Evropske unije za zdravje. Gospa kandidatka za komisarko, ja, kot ste pravilno povedali, pravice žensk so človekove pravice. Sem feministka, predana feministka in lahko vam zagotovim, da bom storila vse, kar bo v moji moči da zaščitim reproduktivne pravice in pa spolne pravice. Sodelovala bom za delovno skupino in poskušala poskrbeti, da bodo te pravice vključene tudi vsa druga področja, še prav posebej eh, se bom pogovarjala z ministrom za, oziroma s komisarjem za zdravje. In borila se bom, če bom eh, naletela na odpor. Ampak eh, verjamem, da če ustraješ pri svojem mnenju, najdeš zaveznike in lahko vzpostaviš koalicijo voljnih. Potrebujemo pa tudi trajnostne razvojne cilje Združenih narodov na področju zdravja žensk, na področju reproduktivnega zdravja, spalnega zdravja, načrtovanja družine in tako naprej. obljubljam vam, da uh, se bom zauzimala za to, da bodo reproduktivne in spalne pravice spoštovane brez izjeme. Dopolnjeno vprašanje, gospa Toleri. Ja. Vsi napadi, ki smo jim bili priča v zadnjem času, so uh, napadi. Uh, ki so vezani na uh, eh, spalne pravice, na pravice, da ljubimo, kogar želimo, da živimo, z komer želimo. Kako se boste zoprstavili tem napadom, ki so povezani z enakopravnostjo spolov, z svobodnim življenjem? Mislim, da moramo ustrajati pri našem delu, da se moramo proti temu boriti, s tem, da se, smo odločni. Najti moramo zaveznike in izgraditi moramo koalicijo voljnih, kot sem že dejala. In zares moramo ustrajati. In ne smemo se odati. Vse to se dogaja okrog nas, ampak mi moramo biti močni in se proti temu boriti. Hvala lepa. Naslednja govornica bo v imenu zelenih, gospa Elizba Kunke. Hvala lepa. Gospa Dali, če želimo doseči enakopravnost spolov, enakost spolov, potem eh, potrebujemo tudi spolno neutralne osebne dohodke. Eh, sedaj je veliko eh, kršitev pravice žensk za invalidnostjo, eh, temnopoltih žensk, muslimanskih žensk, žensk migrant in tako naprej. In politike Evropske unije se doslej niso učinkovito odzivale na to. Prvič imamo komisarko za enakost spolov. Ampak zagotovitev enakosti spolov in raznolikosti eh, ni v uh, vašem pismu o nameri. Želeli ste uresničitev uh, direktive o uh, ženskah v upravnih odborih. Kako nameravate poskrbeti za prekinitev blokade te direktive v svetu? Kako boste to dosegli in če vam bo to ne bo uspelo, ali boste predlagali novo direktivo? Ali boste zagotovili obsežno zaščito pred diskriminacijo eh, iz katerega koli razloga. Spa kandidatka za komisarko. Ja. Horizontalna direktiva. O tem ste govorili, ne? Ja, govorila sem o horizontalni direktivi o boju proti diskriminaciji. Najprej bom počakala na rezultat seje EPSKA 24. oktobra. In na tej seji eh, bi se morali pogovarjati o tej direktivi o boju proti diskriminaciji, potem pa bom uh, nadaljevala z svojim delom. Uh, vendar pa želim najprej prekinitev blokade eh, te direktive v svetu. Kot ste dejali, eh, je diskriminacija še zmeraj eh, preveč in enakost spalov ni zagotovljena pri zaposlovanju v Evropski uniji, pa tudi izven nje. In to je seveda velik izziv, kajti potrebno je soglasje v svetu, ampak pogovorila se bom z vsemi ministri, kajti najti moramo pravi način eh, za eh, sodelovanje v eh, prihodnosti. Lepo pa je, da imamo skupino na visoki ravni, ki zelo trdo dela in mislim, da je zelo pomembno, da imamo kakovostne organe za zagotavljanje enakosti spolov in. Seveda je tudi kakovost ključnega pomena. Na vsak način si bom prizadevala za to, da bi prišlo do premika eh, pri direktivi o boju proti diskriminaciji. Gospa Kunke, prosim, dopolnilno vprašanje. Če želite podporo za novo vključujočo direktivo, boste potrebovali tudi notranjo podporo komisarjev kot recimo podpredsednika gospoda Skinasa, ki naj bi zaščitil evropski način življenja. Poleg tega pa boste potrebovali podporo Ursule von der Leyen. Kot ste rekli, ima načrt, da vzpostavi delovno skupino. Kako boste vi, glede na svoje pristojnosti, sodelovali v tej delovni skupini in eh, mobilizirali oziroma pridobili pomoč za svoje ideje? Ja, kot ste pravilno povedali, eh, bom uh, moral sodelovati z podpredsednikom Skinasom in uh, zagotoviti bova morala, da je enakost, oziroma uh, da bo enakost evropski način življenja in glede tega se strinjamo. Predsednica von der Leyen pa je enakost. uvrstila v ločen portfel, kar kaže njeno odločnost na tem političnem področju. Vzpostavitev delovne skupine, v kateri bodo sodelovali visoki uradniki iz vseh generalnih direktoratov, pa eh, pošilja zelo dobro sporočilo. Želimo rezultate in dosegli bomo rezultate. Uh, Najlepša hvala. Naslednja je gospa Kristina Anderson iz uh, skupine IDE. Ja. Dobro jutro ali pa dober dan, gospa Dali. Prej ste dejali, da se želite zauzemati za to, da bi se lahko vsi svobodno odločali o tem, katerega spola so. V ZDA Ne želim vas prekinjati. Ampak, zdi se, da je prišlo do nekakšne zamude pri tolmačenju, ali lahko prosim počakate za sekundo in potem začnete z vprašanjem? Ja, spoštovana gospa Dali. Please, one little moment.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 da želite doseči, da bi se lahko ljudje svobodno odločali, katerega spola so. V ZDA že imajo v določenih zvezdnih eh, dežala, deželah eh, možnost, da ljudje sami odločajo o svojem spolu, ne da bi eh, pri tem bil potreben kakršenkoli postopek pri pristojnih organih. Kaj menite vi o tem? Ali se vam zdi to smiselno? in ali bi se kot eh, komisarka zauzemali za takšno široko zastavljeno pravico do samoodločanja. No, upam, da ste imeli tolmačenje. Dajem besedo kandidatki za komisarko. Ja, strinjam se z zakonodajo, ki ste jo omenili. Pravzaprav sem sama sodelovala pri tej zakonodaji v svoji državi. In to je zakonodaja, eh, ki sem jo sprejela potem, ko sem se sestala z eh, državljani in ko sem prisluhnila njihovim zgodbam, sestala sem se z družinami ki so imele otroke, ki so bili transseksualci ali pa interseksualci in uh, razložili so mi, kako močno trpijo, s kakšnimi težavami se srečujejo. Nekateri transseksualci se ne odločijo za operacijo, ampak nekateri tudi ne želijo ven iz hiše. Kaj ti zdi se jim, da njihovo imeni v skladu z tem, eh, kako izgledajo. In slišala sem žalostno zgodbo o punci, ki je storila samomor zaradi tega, ker ni več zapustila hiše, ker je bilo sram, eh, ker. je imela ime dečka v potnem listu, osebni izkaznici, eh, na šolski diplomi. Eh, bila pa je, oziroma sama sebe je videla kot eh, žensko, torej potrebno je sprejeti ustrezno zakonodajo, da se bodo življenja teh skupin izboljšala, da bodo njihove družine imele boljšo kakovost življenja in potem še interseksualci, ki imajo tudi veliko težav. In vem, da je parlament sprejel tudi resolucijo na to temo. Kot eh, zakonodajalci, kot politiki smo tukaj zato, da izboljšamo življenje državljanov. It's my job. So, sorry, <laughs> uh, I, it's my job. Eh, se upravičujem, ampak uh, moja naloga je, da vas prekinem. Ampak imamo dopolnilno vprašanje, gospe Anderson. Hvala lepa za vaš odgovor, vendar pa se mi zdi, uh, da se pojavlja nevarnost, eh, da eh, bi eh, lahko bili vsi naši napori izničeni, kajti če se nek moški identificira kot ženska, potem bi moral imeti tudi možnost, da nastopi recimo na tekmovanjih v ženskih športih In uh, to bi seveda vplivalo tudi na eh, direktivo ženske v upravnih odborih, kajti takšnega moškega bi potem morali obravnavati kot žensko, tudi v okviru te direktive. Kako boste zagotovili, da ne bo prišlo do zapostavljanja žensk tudi zaradi takšnih problematičnih uh, samoizjav uh, o spalu? Kako uh, boste poskrbeli za to, da ne bo, to ne bo izničilo vse rezultate, ki smo jih že dosegli? Gospodali.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 tega ne storiš, zato da bi eh, zaključil v upravnem odboru. To je nekaj, s čimer se rodiš eh, in nekaj, kar vpliva na tvoje življenje in življenje tvoje družine, kar oteži življenje tvoje družine. In prepričana sem, eh, da to ne bo vplivalo na takšen način, kot ste vi to opisali. Torej, prosim pokažite nekaj spoštovanja do oseb, ki potrebujejo, nekaj, na, eh, ki potrebujejo našo pomoč. Ki potrebujejo našo pomoč, ki potrebujejo naše razumevanje, ki želijo, da se postavimo v njihovo kožo in eh, da razumemo njihovo situacijo. Zato smo tukaj. Za to pravzaprav gre. Pomagati želimo vsem tistim, ki so v takšni situaciji. Če tega ne bomo storili, eh, bodo eh, živeli tragično življenje, tako oni, kakor tudi njihove družine. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje je skupina EKR in gospa Višnjovska. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Najlepša hvala. Spoštovani poslanci, govorite o. Govorili ste o spoštovanju in jaz bi pričakovala tudi, da poslanci zbrani v tej dvorani spoštujejo stališča vseh, tudi moje predhodnice, kajti tudi to je oblika diskriminacije, Gospa kandidatka za komisarko, zastopate državo, katere zakonodaja prepoveduje splav. V pogodbah so določila, ki jih je potrebno spoštovati. Potrebno spoštovati tudi nacionalna načela glede eh, splavov in pa eh, glede družinskih zadev. Sedaj se s tem ukvarjamo na evropski ravni in izvaja se pritisk na države članice. Ali lahko zagotovite, da boste spoštovali pogodbe? ali lahko zagotovite, da bodo vse države članice lahko sprejele zakonodajo, ki jo želijo brez kakršnega koli zunanjega pritiska? Še prav posebej, ko gre eh, za spoštovanje vrednot, eh, pa tudi za zdravstveni vidik. In potem je tukaj še pohabljanje spolnih organov. 200 tisoč žensk eh, se spopada s tem problemom. In pozabili ste tudi na prisilne poroke, ki se dogajajo tudi v Evropski uniji. Ali lahko še to pokomentirate? Gospa kandidatka za komisarko. Dobro, kot ste dejali, eh, je splav v pristojnosti eh, držav članic in seveda bom vedno eh, spoštovala pogodbe in povsem prav imate glede pohabljene spolnih organov, to je. še ena grozljiva posledica patriarhizma in s tem se bomo zares morali ukvarjati. Poleg ukrepov in pa zakonodaje mislim, da si moramo ogledati tudi vsakodnevno življenje naših državljanov. Naj vam navedem primer. Deklica begunka hodi v šolo in naenkrat eh, je v šolo več ni. Vrne se po dveh tednih in eh, sicer najbrž eh, zaradi postopka pohabljanja spalnih organov. Mislim, da moramo biti kot kot eh, unija pozorni, pa tudi kot ljudje. In razumeti moramo tudi vsak dnev, vsakodnevno življenje naših državljanov in zavedati se moramo, kaj se dogaja. Enako velja tudi za prisilne poroke. Seveda. Čaka nas veliko dela. Ampak tisto, kar najbolj potrebujemo, je, da pokažemo skrb za našo družbo, zato kar se dogaja okoli nas. Kaj ti lahko sicer imamo zakone, ampak včasih eh, se eh, zgodi tudi kaj takšnega, kar ne razumemo. In če se malo poglobimo in zastavimo nekaj vprašanj, eh, lahko hitro ugotovimo, kaj vse se dogaja. 30 sekund za dopolnilno vprašanje. Kaj ti prvo vprašanje je bilo predolgo? Najlepša hvala. Rada bi, da natančneje pokomentirate tudi spolne stereotipe. Kako gledate na ta problem? Ali menite, da je vloga žene in matere spolni stereotip? Ali lahko, prosim, poveste tudi, kako se boste borili proti prisilnim porokam? V nekaterih primerjih eh, gre eh, za pedofile. Okay. Uh, Stereotipi so zelo pomembna tema in s tem se bomo ukvarjali tudi v naši strategiji za enakost spolov stereotipi so tudi eden izmed razlogov, da ljudje na druge gledajo na specifičen način, kaj ti pričakujejo, da se obnašajo na določen način. Omenili ste matere, žene, vse zelo sem eh, zadovoljna z direktivo o uravnoteženosti poklicnega in družinskega življenja, kajti ženske so pogosto žrtve teh eh, stereotipov in ravno zaradi tega moramo spremeniti tudi ulogo očeta v družini, tako da ne bo več teh stereotipov, ki imamo zmeraj. Eh, opisujejo kot eh, tisto, ki skrbi za družino. Moški oziroma oče pa je ta, ki dela eh, in služi denar. Stereotipi so slabi in stereotipi vodijo v določene situacije. In stvari moramo spremeniti, poskrbeti moramo za ustrezno zakonodajo. In z direktivo o uravnoteženosti družinskega in poklicnega življenja se. Uh, bomo spopadli tudi z stereotipi. Recimo desetdnevni dopust za očeta. To je dober ukrep. Kaj ti starši so tako mame, kakor tudi očetje in oba spola morata, morata sodelovati pri skrbi za otroke in zato moramo poskrbeti za boljšo skladitev dela doma z eh, delom na delovnem mestu. Torej, stereotipi so zmeraj zelo slabi. In eden izmed razlogov, da sprejemamo toliko direktiv in pa zakonov, eh, so ravno stereotipi. Torej, soočamo se s tem. In Z velikim veseljem sem si ogledala nekaj knjig za otroke v zadnjem času. V eh, teh knjigah je opisano družinsko življenje in porazdelitev dela med vsemi družinskimi člani. Torej, ti otroci sedaj že odraščajo z tem novim tipom družine. In potem so eh, tukaj tudi knjige o ženskah, znanstvenicah eh, ali pa podjetnicah in tako naprej. To tudi pomaga pri odpravi stereotipov. Tudi ženske so lahko umetnice eh, ali pa znanstvenice. Mislim, da se zadeve spreminjajo, ampak čaka nas še več tile. Se upravičujem, tokrat pa smo pozabili vključiti uro. In zdelo se mi je, da minuta traja zelo dolgo, se upravičujem, upam, da sedaj ura ponovno deluje, kaj ti eh, čas se izteka. Najlepša hvala za vaš odgovor in naslednja je na vrsti gospa Sandra Pereira iz skupine GUE. Eh, hvala lepa. Gospa kandidatka za komisarko v številnih državah Evropske unije je izjemno težko eh, najti varstvo za otroke in eh, zasebni vrci so pogosto predragi in zaradi tega, ker so predragi, eh, mame pogosto prenehajo delati. To vpliva na poklicno življenje, pa tudi na osamosvojitev žensk in pa na finančno situacijo v družini. Zato eh, se pod vprašaj postavlja tudi enakost spolov. Poskrbeti moramo za ustrezno omrežje vrtcev in pa osnovnih eh, šol. Na ta način bomo pripomogli k izboljšanju položaja žensk. Na ta način bomo tudi lažje izpolnili cilje iz Barcelone. Zagotoviti moramo sredstva in pa nove instrumente in uh, države članice pripraviti do tega, da bodo zagotovile brezplačno varstvo za otroke in da se to ne bo upoštevalo pri izračunu primankljaja. Hvala lepa, gospodali. Ja, Najlepša hvala za to vprašanje, ki mislim, da je zelo pomembno vprašanje. Če govorimo o udeležbi staršev na trgu delovne sile in govorim iz izkušenj, ki sem jih zbrala na Malti, kjer smo uvedli brezplačno varstvo za starše, ki študirajo ali pa ki delajo. In število žensk na trgu delovne sile je naglo narastlo. Torej, hitro smo lahko ugotovili, da ženske niso delale, ker niso mogle delati ker je bilo varstvo otrok predrago. Prizadevati si moramo na tem področju in najti moramo pravi način za zagotovitev varstva otrok po ugodni ceni. In to je vključeno tudi v direktivo o uravnoteženosti družinskega in pa poklicnega življenja. Na ta način želimo pomagati staršem, da uskladijo svoje družinske obveznosti z delovnimi obveznostmi. In to je še eno področje, kjer si moramo bolj prizadevati in zagotovo bom skušala poskrbeti za to, pa tudi za sredstva za sprejem ustreznih ukrepov za zagotovitev varstva otrok po ugodni ceni. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Rada bi vas prosila za pojasnilo, kar zadeva reproduktivne pravice in pa spolne pravice. Obžalovanje vredno je, da je v določenih državah članicah prišlo do nazadovanja na tem področju, namesto da bi dosegli napredek kako lahko pripomorite k temu, da bomo dejansko dosegli napredek? Kako lahko države članice pripravimo do tega, da bi zagotovile pravice za ženske v različnih življenjskih obdobjih? Recimo, ko gre za diagnozo in pa za zdravljenje reproduktivnih bolezni. Potem pa se je potrebno sredotočiti tudi na ciljne skupine, recimo ženske, migrantke je potrebno prav posebej izpostaviti. Kako namravate zagotoviti ustrezno eh, izobraženo zdravstveno osebje in pa kako želite zagotoviti inovativna zdravila? Seveda. Želimo izpolniti trajnostne cilje tisočletja tudi na področju zdravja žensk eh, in ženske morajo imeti, vse ženske morajo imeti dostop do eh, storitev eh, tudi na področju reproduktivnega zdravja in pri načrtovanju družin. Torej sodelovala bom z podpredsednikom za demokracijo in pa demografijo in pa z komisarjem za zdravje in uh, si bom prizadevala za to, da uh, bom to, to načelo podpirali posod v Evropski uniji. This... Hvala. S tem smo zaključili prvi krog vprašanj in preden začnemo z drugim krogom, bi vas rada vse spomnila. Eh, na to, kar sem že povedala pred prvim krogom, namreč, da bo parlament ocenil eh, kandidate za komisarje na podlagi njihovega znanja, kompetenc, osebne neodvisnosti, zavezanosti Evropi. Eh, ocenjuje pa se tudi eh, znanje določenega portfelja in pa komunikacijske sposobnosti. Zdaj pa besedo dajem naslednjemu na seznamu, to je predstavnik LS, gospod Kaza. Gospa predsedujoča, gospa Dali. No, veliko ste povedali o enakosti. Parlament je že glasoval o direktivi o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja. S tem skušamo doseči enakopravnost pri porazdelitvi eh, družinskih odgovornosti in pa zagotoviti enake možnosti v poklicnem življenju. Ta direktiva bi se morala začeti izvajati. Kaj boste naredili za to, da se bo res izvajala in da eh, se bo izvajala učinkovito? Thank you hvala za vaše delo na tem področju. Kar se tiče te direktive, eh, boste vedeli, da obstaja časovni okvir treh let za njeno izvajanje. Če bom potrjena kot komisarka, potem eh, bom vsekakor pomagala svoji državi in drugim državam članicam, da to direktivo ustrezno izvajajo ta direktiva mi je zelo pri srcu in zavezana sem temu, da jo bom spravila naprej. Res bi si želela, da se ta direktiva začne čim prej izvajati. Mislim, da lahko organiziramo tudi eh, delavnice, kar se tiče izvajanja. Na ta način bi državam članicam pomagali razumeti, zakaj pravzaprav gre pri tej direktivi in kako jo čim bolje izvajati. Mislim tudi, da bi morali med samimi zaposlenimi eh, povečati ozaveščenost, tako da bodo točno vedeli, zakaj gre. morajo pa države članice tudi odigrati svojo vlogo, ki je zelo pomembna. Tako da bo ta direktiva začela čimprej veljati. Družine namreč eh, morajo imeti koristi od tega. Direktiva o usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja bo namreč družinam zelo pomagala. Ehm, o tem smo tudi že nekaj povedali, kar se tiče stereotipov, naprimer. Kdo naj bi v družini kaj počel, kako se družina organizira? Vsaka družina se lahko oziroma se mora organizirati, kot ji najbolj ustreza. In ta direktiva bi družinam pomagala, da bi bila ta organizacija lažja. Naprimer, eh, pri skrbi za otroke bi se čas bolje porazdelil, eh, več bi bilo potem časa tudi za delo ali pa za družinske aktivnosti. In če bom potrjena kot komisarka, potem bom res naredila vse, kar je v moji moči, zato da državam članicam pomagam pri izvajanju te direktive. Hvala. Še pod vprašanje, gospod Kaza, izvolite. Thank you. No, še nekaj v zvezi z enakostjo me zanima. Vladavina prava je tudi povezana s tem, eh, vi ste bili ministrica in vemo, da so nekateri člani vaše vlade bili vključeni v panamske dokumente. 5000 evrov naj bi prejeli na dan, eh, potem pa se v zvezi s tem ni nič ukrenilo. Kaj boste vi naredili kot komisarka za to, da se bodo pravila spoštovala in da bodo enaka za vse? Hvala. V svojem političnem življenju sem si vedno prizadevala za vladavino prava, demokracijo, dobro upravljanje. Vedno sem podpirala temeljne pravice in vrednote demokracije. In tudi, kar se tiče javnih standardov, um, sem se vedno zauzemala za nje. In ko nekega politika vsega, ujamejo um, pri kaznivem dejanju, mislim, da bi moral takoj odgovarjati. Uh, sprejeli uh, smo tudi zakon glede političnih strank, potem glede uh, žvižgačev. Sama sem zelo delala pri tem. In kar se tiče moje osebne integritete, pa tudi dobro veste, kako stvari stojijo. No, Zdaj pa bom jaz predsedovala in bom bolj stroga kot dosedanja predsedujoča. Gospa Gualmini je naslednja, izvolite. Kandidatka za komisarko. No, po nedavnih eh, podatkih eh, je plača žensk na uro približno za 16 odstotkov manjša od plače moških. Pri pokojnini pa ta razlika doseže celo 36 odstotkov. Boj proti neenakosti je torej res eh, ključna prioriteta z kulturnega vidika, eh, s tem, da se zoprstavimo eh, stereotipom, pa tudi z kvantitativnega vidika, kajti v politiki je pomembna tudi matematika. Če ženske opravljajo isto delo na isti ravni, na istem mestu, potem morajo za to prejeti enako količino denarja. To je posebno preprosto. Torej, mi zelo pozdravljamo plačno transparentnost. Kaj pa boste konkretnega naredili za to, da se zmanjša razlika eh, med plačili za moške in ženske na zakonodajni ravni? Upam, da bodo te spremembe potem tudi čim prej sprejete. Gospa komisarka, izvolite. Hvala za vprašanje. Kot ste rekli, je razlika v plači 16 odstotkov v povprečju. In kaj bom naredila jaz v zvezi s tem, če bom potrjena za komisarko? V prvih stotih dneh delovanja komisije bom podala predlog glede plačne transparentnosti. Ne moramo se ukvarjati z razliko v plačili med moškimi in ženskami, če nimamo plačne transparentnosti. To bo tisto orodje, ki ga bomo uporabili za to, da bomo da eh, ugotovimo, kje so te razlike. Kandidatka za predsednico komisije mi je tudi dala to nalogo in jaz bom v prvih stotih dneh eh, predstavila predlog glede plačne transparentnosti. Pa tudi eh, pri strategiji o enakosti med spoloma imamo vsega, zapisane ukrepe, s katerimi lahko zagotovimo enako plačilo za enako delo. Ta razlika v plačah eh, se potem pozna tudi v razliki v pokojninah, ki, eh, kot ste rekli, lahko znaša tudi do 36 odstotkov. Vemo, kako se to zgodi. Tudi, če ženske začnejo uh, Eh, delati na istem delovnem mestu kot enako izkušen moški, eh, potem eh, tekom karijere dobijo nižjo plačo, včasih morajo delati s krajšanim delovnikom ali pa so odsotne in ne prispevajo toliko v pokojninsko blagajno. Zato se potem ustvari tako velika razlika. In na koncu svoje karijere ugotoviš, da da ne samo, da si zaslužil manj tekom karijere kot moški kolegi, ampak eh, je potem uh, celo pokojnina prizadeta zato, ker uh, je bilo plačanih manj prispevkov. Torej, veliko dela nas še čaka na tem delu, ampak začetna točka bo ta plačna transparentnost. Še dopolnilo vprašanje za eno minuto. No, dodatno vprašanje. Ali boste vključili tudi eh, socialne partnerje v pogajanja ali pa v predhodne dogovore v zvezi z direktivo o uh, enakosti med plačami. Zanima me tudi, ali boste v zakonodajne ukrepe v, o plači vključili tudi kakšne indikatorje, s katerimi boste ocenjevali in nadzorovali učinek in pa dobro izvajanje zakonodajnih ukrepov. Da, seveda. Socialni partnerji so zelo pomembni. Oni so del te politike, del tega mojega predloga. In eh, to je tudi moj način dela. Sama sem bila ministrica za industrijske odnose, za socialni dialog. In ta socialni dialog je bil zame res bistven. Pomembno je, da so vključeni vsi deležniki, ko se pripravlja nova zakonodaja. In vsekakor bomo imeli tudi instrumente in indikatorje, s katerimi bomo merili eh, in ocenjevali rezultate. Eh, na podlagi tega pa bomo potem skušali naše ukrepe tudi izboljšati. Hvala, gospa Maksova, za eno minuto.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 načrtujete glede vključevanja in zaščite invalidov na trgu dela in pa nasplošno v družbi? V mislih imam ukrepe, ki so skladni z zavezami iz eh, Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Kakšne predloge imate za eh, boljše izvajanje tega? Ali načrtujete nova področja ukrepanja v strategiji in kako boste sodelovali v zvezi s tem vprašanjem z drugimi komisarji, tako da bo vprašanje invalidov prioriteta? Ali bi pozdravljali to, da uh, bi bil oddelek za um, invalide podrejen neposredno uh, generalnemu sekretarju, tako da bi lahko to uh, neposredno obravnavali. Hvala. Uh, no, do leta 2020 se pričakuje, da bo uh, ena petina evropejcev živela z določeno stopno uh, invalidnosti. Uh, in eh, vsekakor je zaposlovanje invalidov zelo nizko v tem trenutku, če to stopno zaposlenosti primerjamo z drugimi kategorijami. Eh, imamo strategijo za osebe z invalidnostjo, ki zajema obdobje od 2010 do 2020. Mm, ta strategija eh, se zdaj počasi končuje in eh, sedanja komisija je že začela z ocenjevanjem te strategije. Ugotovili so, da je v okviru te strategije eh, bilo doseženega kar precej, naprimer eh, zakon o dostopnosti, potem izkaznica o invalidnosti in ta ocena nam bo vsekakor pomagala nadaljevati po tej poti. Sama se bom zelo trudila za to, da bi deblokirali direktivo o enaki obravnavi in nadaljevala bom tudi z izvajanjem na evropski ravni, namreč konvencije Združenih narodov o pravicah oseb z invalidnostjo. Torej, instrumente imamo in znotraj teh okvirov lahko delamo. Zdaj bomo najprej pridobili oceno tega, kaj je že bilo doseženo v okviru trenutne strategije. No, še dopolnilno vprašanje za eno minuto, izvolite. Zahrnete perspektivo osob s telesnim postiženjem do budov. Ali boste uh, vključili invalide v prihodno uh, eh, strategijo o enakosti? Tako, da bo to skladno z šestim členom eh, konvencije Združenih narodov, kajti vse podpisnice bi morale jasno povedati, da so invalidinje izpostavljene večplastni diskriminaciji in takšni ukrepi bi eh, pripomogli ženskam, da bi lahko uživale vse pravice in vse temeljne svoboščine. Okay, yes, of course. Uh... Seveda. Pomembno je, da ukrepe izvajamo mm, horizontalno, da uh, to postorimo na več področjih, imamo tudi uh, skupino za to področje. Sama sem se že sestala z njenimi člani in želim tudi, da bi invalidne osebe uh, z mano sodelovali, tako da bom lahko zagotovila spremembe, ki so potrebne za te ljudi. Mislim, da je to najboljši način postopanja torej, da se ne odločamo o invalidnih osebah, ne da bi jih vključili v pripravo teh ukrepov in zakonodaje. In vedno se bodo lahko invalidne osebe z mano pogovorile. Gospa Volš, izvolite za eno minuto. Hvala za besedo, pozdravljeni. Eh, no, eh, v Evropski uniji naj bi se um, vrednote spoštovali, ne bi smelo biti dvojnih meril. Ampak uh, temu zaenkrat še ni tako in čaka nas kar veliko dela. Mislim, da se boste strinjali z mano. No, poleg tega bi rada postavila naslednje vprašanje. Eh, vi boste um, eh, odgovorni tudi za vse oblike invalidnosti, za vključevanje teh ljudi, tudi um, ljudi s psihološkimi eh, težavami. Uh, Eh, teh bo vedno več in zanima me, kako lahko nadgradimo akt o dostopnosti eh, tudi za nje, za kakšne instrumente si boste prizadevali in eh, kako zagotoviti, na primer, ustrezne zahteve za dostopnost v prometu, na primer. Dobro bi bilo tudi, če bi se osebe z invalidnostjo, na primer mladi, lahko vključili v programe, kot je Erasmus. Hvala za vprašanje. Mislim, da moramo najprej strategijo oceniti. Mm. Tako bomo videli, kaj je že bilo postorjeno, kaj je še treba narediti in kaj je mogoče treba narediti bolje. Ampak strinjam se, da je zelo pomembno, da uh, začnemo izvajati direktivo o enaki obravnavi. To bo potem tudi prineslo rezultate na področjih, ki jih omenjate. UNCRPD je tudi uh, pomemben, torej Konvencija Združenih narodov, ta se mora izvajati. In to predstavlja tudi del uh, mojega dela in dela naše komisije. Kot sem že prej povedala, želim sodelovati z vsemi, eh, tudi s predstavniki uh, invalidov, kot sem to že počela v preteklosti. To je zelo pomembno področje za oblikovanje novih politik in kot ste rekli, je pred nami res še veliko dela. Veselim se tudi tega, da bomo eh, teme povezane z invalidnostjo vključili v čim več področji znotraj komisije. Pri tem nam bo v pomoč tudi naša delovna skupina za enakost. In one minute. No, še dopolnilo vprašanje, če ga imate za eno minuto. Hvala. Vem, da podpirate um, odločitev von der Leinove, da ustvari tudi portfel za zaščito evropskega načina življenja. Zadovoljna sem bila z vašimi pisnimi odgovori, eh, naprimer tudi, ko gre za sovražni govor na spletu in izven spleta. Ampak eh, zanima me, kaj lahko vi konkretno naredite Mm. Eh, kaj boste naredili za boj proti sovražnemu govoru na spletu in izven njega? Hvala. No, sovražni govor je res velik problem. Ne samo zato, ker eh, se potem številni ne vključijo na splet, ampak naprimer ženske se ga včasih izogibajo zaradi sovražnega govora ali pa napadov na nje. Pogosto ženske potem trpijo zaradi odnosa, ki so ga deležne na spletu. In um, to je pomembno tudi za vključevanje žensk na področje eh, IT tehnologij in pa umetne inteligence. Z drugimi komisarji bom delala na tem področju. Pičerno, your question, one minute. Gospa Pičerno, za eno minuto, izvolite. Eh, hvala lepa, eh, spoštovana kandidatka za komisarko. Eh, vi ste omenjali Istanbulsko konvencijo, ki je podlaga za delo Evropske komisije. Seveda smo veseli, da ste tako zavezani temu, kajti Istanbulska konvencija je po našem prepričanju eh, poglavitnjo orodje eh, za boj proti nasilju nad ženskami. Toda postopek pristopa je blokiran zaradi nekaterih konservativnih vlad, ki preprečujajo ratifikacijo situacijo iz povsem ideoloških razlogov. Rada bi izvedela, kako boste rešili ta problem. Zanima me tudi tole, ali ni res napočil trenutek, da predlagamo direktivo eh, Evropske unije, ki se na koherente način ukvarja za bojem proti nasilju nad ženskami in sicer v vseh Evropskih unijah. V pisnih odgovorih ste dejali, da eh, se eh, boste ukvarjali tudi za novimi oblikami nasilja nad ženskami, zlasti spletne oblike nasilja. Katere ukrepe imate v mislih, torej se katerimi ukrepi uh, se boste zoprstavili uh, temu nasilju nad ženskami? Kajti boj proti temu nasilju eh, bi moral upoštevati oziroma zajemati tudi nasilje na spletu in vse nove oblike. Hvala lepa. Dve minuti za odgovor, izvolite. Vsi vemo, da je situacija danes takšna, da je ena tretjina žensk žrtev nasilja uh, v svojem življenju, vsaj enkrat, ena četrtina pa uh, utrpi nasilje v družini. Um, stroški za to so tudi zelo visoki, 226 milijonov. Istanbulska konvencija je uh, zelo pomembna za to področje. 21 držav članic je konvencijo že ratificiralo. Mogoče se eh, spomnite tudi, da smo si med malteškim predsedovanjem zelo prizadevali za podpis te konvencije. Evropska unija jo je potem podpisala. In vsi si želimo, da bi se ukvarjali s preventivo, eh, zaščito, potem eh, s pregonom storilcev in pa um, s preventivnimi politikami in pa pomoči žrtvam. No, sama uh, bom obiskala tudi evropske prestolnice, predvsem držav, ki tega še niso podpisale, zato da bi dosegli dogovor na tem pomembnem področju. Zelo težko razumem odpor, ki ga imajo določene države do tega. Mogoče obstajajo različna mnenja ali pa se ne strinjajo vsi eh, z vsemi formulacijami. Ampak, če pogledamo statistike, ena tretjina žensk eh, je žrtev nasilja, vsaj enkrat v življenju. Kako se ne moreš strinjati na podlagi takih podatkov eh, s to konvencijo? Dobro bi bilo, če bi Evropska unija konvencijo končno ratificirala. Še eno minuto za dopolnilo vprašanje imate. No, Vprašam se k direktivi Evropske unije, ki bi, ki bi skladno obravnavala um, področje nasilja. Vi ste navedli zelo pomembne uh, doga, uh, podatke. Torej, um, ženska pa naj bo revna, bogata, znana, neznana, ženska v kakršnem koli položaju, ne glede na versko prepričanje, je e, e, izpostavljena e, različnim oblikam nasilja, pa naj gre tukaj za telesno ali za verbalno nasilje, posredno ali neposredno. To je grožnja za našo varnost in to je grožnja za naše življenje. Zato vas prosim, da konkretno ukrepate. Se pa vsem strinjam z vami. Eh, ma, eh, nel eh, gender. Toda v strategiji za um, enakost spolov bo zajeto tudi nasilje. to, da jaz želim uspeti in želim uspeti eh, z ratifikacijo konvencije Združenih narodov. Poleg tega imamo še direktivo o pravicah žrtev, to bi lahko še ukrepili, potem je treba še um, zagotoviti, da bo nasilje nad ženskami kaznivo dejanje. E, imamo na voljo še urodje, ampak jaz bi rada najprej spravila pod streho uh, konvencijo. Še en minut. Gospa Langensiepen. Deutsch sprechen. Hvala lepa, govorila bom nemško. Mi eh, kot zeleni in jaz kot prva ženska iz eh, Nemčije pozdravljam, eh, da je Evropska komisija določila, da sta prioriteto boj proti diskriminaciji in enakost. Torej, enako možnosti in pa nediskriminacija, vse to je treba zasidrati na vseh področjih dela. Vesela sem, gospa Dali, da eh, si boste prizadevali za eh, polno izvajanje eh, Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Dostop, vključevanje, udeležba, to so človekove pravice. Rada bi, da odgovorite za da ali ne. Ali ste pripravljeni uložiti veto, če bo komisija predložila karkoli, kar bi bilo v nasprotju s to pravico? ali boste vse predloge ustavili, ki preprečujajo oziroma otežujajo vključevanje eh, dostop in odeležbo in ali boste preverili vse zakonodajne predloge ali spoštujajo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Hvala lepa. Lahko odgovorim samo z da. I commit to do everything in, in my part. Naredila bom vse, kar je v moji moči, zato da bo Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov v polni meri izvajana, da ne bo nobenih izjem. In zagotovila bom tudi, da bo invalidnost vključena v različna področja našega dela prek delovne skupine, ki smo jo ustvarili. Načelo enakosti mora veljati za vse. Zelo tesno bom tudi sodelovala z skupino za invalidnost in pa z Evropskim forumom za invalidnost. Še dopolnilo vprašanje, če ga imate za eno minuto. Hvala. Ja, hvala lepa. Rada bi še nekaj omenila. Dajali ste, da bi morali paziti na to, da bodo pri projektih invalidi vključeni, to je prav. Rada bi eh, povedala, da je to tudi eh, zahteva invalidov, namreč, da se ne sme brez nas odločati o nas. Kajti eh, mi zahtevamo, da smo vključeni v vsakršno odločanje. Mi, zeleni v Evropskem parlamentu, bomo to nenehno spremljali. In danes eh, eh, opozarjali vas bomo tudi na to, kar ste danes obljubili, kajti vi ste eh, varuhinja vključevanja in enakosti v Evropi. Še odgovor za eno minuto. Seveda boste vi povezani z mano, tudi svetovali mi boste. Kot sem rekla, želim si odprtega dialoga s parlamentom. Želim vas vse vključiti. In mislim, da je zelo pomembno, da poslanci in poslanke skupaj s civilno družbo eh, prisluhnejo nam, mi prisluhnemo vam in si tako izmenjamo zamisli pa tudi kritike, tudi to se mi zdi pomembno. Mislim, da eh, bo dobro tudi, če nas boste kritizirali, kajti konstruktivna kritika pripelje do boljših rezultatov. Gospa Bruna, izvolite za eno minuto. Madame Dali, dans vos réponses au Parlement européen, vous avancez vouloir No, rekli ste, da eh, želite zaščititi najbolj ranljive člane naše družbe, da, želijo, da želite zaščititi um, tudi žrtve, predvsem, ko gre za družinsko nasilje. E, mislim, da e, tega nasilja e, evropske institucije nikoli niso v zadostni meri obravnavale, tudi ni se namenilo dovolj pozornosti otrokom, ki so eh, priča takšnim nas, dejanjem nasilja. Veliko se ukvarjate s pravicami eh, za skupnost LGBTI, eh, ne pa z žrtvami nasilja v družini, z otroki, ki so temu priča. Mislim, da bi morali temu nameniti večjo pozornost. Vi, ki boste postali komisarka za enakost, eh, mi prosim povejte, kaj boste naredili, da otroci ne bodo več pozabljeni. Odgovor v dveh minutah, prosim. Course, um, speak... No, ko govorimo o družinah, o, o eh, ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem, ko govorimo tudi o družinah v težavnem položaju, v družinah s problemi, eh, tudi problemi nasilja. Imamo vedno v mislih tudi otroke. Otroci so žrtve situacij, v katerih se znajdejo. Zagotoviti jim moramo zaščito. In otroke včasih eh, treba tudi umakniti iz tega okolja, tako da nimajo več stika eh, s eh, tistim, ki izvršuje nasilje. Ponavadi je treba zaščititi mater in otroka pred storilci kaznjivih dejanj in pa temi, ki izvajajo nasilje. Sama bom komisarka, ki bom odgovorna tudi za otroke. In eh, sodelovala pa bom seveda tudi z drugimi komisarji, eh, eh, katerih portfel se pokriva z mojim, naprimer pravice otrok. Vsekakor je treba poskrbeti za to, da se otroke zaščiti v takšnih težavnih okoliščinah. Otroci so tu najranljivejša žrtev, eh, brez obrambe. Hvala, da ste omenili eh, ta problem. In tudi, ko govorimo o istambulski konvenciji in pa o eh, strategiji, vključimo tudi otroke. Še dopolnilo vprašanje za eno minuto. Hvala za vaš odgovor. Mm, mm, Želim se vam samo zahvaliti, ker ste uh, omenili tudi to problematiko in ker se želite z njo ukvarjati. Boste kaj odgovorili ali gremo kar naprej? Gospa Rafalska, eno minuto imate za vprašanje. Pani komisarz, zostało pani powierzone zadanie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 The answer two minutes. <sighs> Uh, I, um, I shall be. Sama si bom zelo prizadevala za direktivo o boju proti diskriminaciji, ki govori o vseh oblikah diskriminacije na podlagi vere, ne. Uh, invalidnosti, spolne usmerjenosti, rase eh, in še drugih oblik diskriminacije. Počakala bom na svet EPSCO, ki bo potekal 24. oktobra. Mm, takrat bodo razpravljali tudi o direktivi o boju proti diskriminaciji. Ta direktiva že predolgo stoji in če nam jo bo uspelo deblokirati, bomo na ta način tudi zagotovili zaščito vsem ljudem, proti katerim se izvaja diskriminacija, tudi iz razlogov, ki jih navajate vi. V vsakem primeru je zelo pomembno imeti ustrezne organe za zagotavljanje enakosti tudi v državah članicah, kajti ti organi bodo potem lahko ukrepali proti različnim oblikam diskriminacije, ki se um, dogajajo v naši družbi. Tudi listine o enakosti so po mojem mnenju zelo pomembne. Najpomembnejše v tem trenutku pa je, da se spravi naprej direktivo o boju proti diskriminaciji in zaenkrat še čakam na ta svet eh, EPSCO ki bo potekal kasneje ta mesec. Eh, z navdušenjem čakam na izid in potem bom eh, videla, kako postopati naprej. Gospa Rafalska, še pod vprašanje. Ali poznate sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu glede eh, Britancev, ki so diskriminirali svoje eh, zaposlene na podlagi vere. Tudi na polskem imamo primer, ko je potekala diskriminacija proti zaposlenemu v Ikeji, ker je nekaj citiral iz svetega pisma. Mm, pred očmi bi morali imeti tudi te primere. ne gre samo za krščansko um, življenje, ampak je šlo tukaj tudi za napade na posameznikove temeljne svoboščine. Uh, hvala. Sama sledim načelu, ne delaj drugim tega, uh, kar ne želiš, da drugi delajo tebi. In zato mislim tudi, da je ta direktiva za boj proti diskriminaciji tako zelo pomembna. Gre za enako obravnavo. Uh, ne glede na to, kakšna je vaša vera, vaše prepričanje, vaša starost ali spolna usmerjenost. E, imate vi neutujljive pravice in zato moramo delati pri tej direktivi. Sedaj pa gospa Vozenberg v Rionidi. No, izgovorjava je bila zame precejšen izjiv. Izvolite, hvala lepa.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 Eh, opazila sem, da eh, je eh, pravna država pri vas ogrožena. Torej, naj opomnimo na oboj preiskovalne novinarke. Torej, v zadnjem mandatu sem napisala poročilo o tem področju. Eh, torej, obstajajo ovire za ženske na področjih tehnologije, eh, ker tukaj je, imamo zelo nizko udeležbo žensk. Ali boste tu podali kakšno pobudo? ki bi prispevala k temu, da bi obstoječe politike usmerili tako, da bi presegli eh, stereotipe o spolih in da bi zagotovili um, boljšo udeležbo žensk eh, v znanosti in v tehniki. Izvolite. Torej, <clears throat> to sem povedala že prej. Teče preiskava o feminicidu eh, no, novinarke in v prvih 50 dneh so aretirali eh, tri osebe in jih zaprli. Sedaj pa, kar se tiče praga, omejitev, da eh, to še vedno obstaja, recimo Bobo Bob. In naj povem, da trdno verjamem v to, da bi morali odstranjati stereotipe in da bi morali zvišati udeležbo žensk. Jaz sem se zauzela za mednarodni dan za ženske in deklice v znanosti. 11. februar je dan, ko Združeni narodi obhajajo to dan in sicer eh, na moj predlog. Eh, to sem vam povedala zato, da bi vam povedala, kako pri srcu mi je ta tema, kajti želim si, da bi deklice študirale in želim si, da bi ženske eh, prišle na pozicije odločanja, tako da bodo lahko spodbujale več deklic k istemu, in da bodo služile kot dober vzor. Torej, obstaja veliko stereotipov o spolih. In mi se ukvarjamo s temi stereotipi v strategiji o enakosti. No, dobro. Dopolnilno vprašanje, prosim. Um, torej, moje drugo vprašanje se nanaša na enakost, kajti eh, vi uh, bi radi postali komisarka za enakost. Kako je z uh, razliko med ženskami in moškimi v digitalni dobi? Ali tu načrtujete kakšno pobudo? zato, da bomo kmalo lahko rekli, da so ženske primerno zastopane na področju tehnologije in pa informacijske in komunikacijske eh, tehnologije in pa na področju medijev. Kajti povsem jasno je to, da so to dobro plačane službe in da je prav tu izredno malo žensk in to ni dobro za pravno državo in demokracijo. No, to ne more eh, eh, ostati povsem moško področje. Im, in prav imate. Eh, torej, to so dobro plačani poklici, ki tudi prispevajo k temu, da obstajajo razlike v višini plač mošk in ženskih, žensk. Torej, mi moramo rešiti problem stereotipov zakaj bi deklice pošiljali v določeni smeri. In zato sem tudi omenila Mednarodni dan deklic in žensk v znanosti. Poznam primer, ko znanost oziroma predmeti na področju znanosti niso bili obvezni in deklic niso usmerjali tja. Ko pa je to eh, postal obvezen predmet, so se deklice odrezale bolje od dečkov. In to je torej res vprašanje stereotipov. Tukaj gre eh, tudi za to, kakšne nasvete eh, dajemo deklicam in kam jih usmerjamo. Kajti, Očitno jih ne usmerjamo v poklice na področju znanosti in zato tudi obstaja ta vrzel na področju digitalnih spretnosti. Mm, gospa Rodriguez. Hvala in čestitke za vaš pogum, ko branite enakost. Dve vprašanje imam. Diskriminacija proti eh, osebam LGBTI je zelo prisotna po celotni Evropski uniji. Eh, ima različne oblike, od verbalnega nasilja do eh, fizičnega nasilja, nasilja po spletu, napadov. In to zadeva, zadeva številna področja, naprimer dostop do izobraževanja, do zdravniških storitev in tako naprej. Eh, vi želite deblokirati eh, direktivo o eh, diskriminaciji. In verjetno veste tudi, da številne države to direktivo blokirajo zaradi tega, ker se omenja spolna usmerjenost. Kako boste postopali? zato, da bodo te države eh, sprejele tudi eh, pravila v zvezi s spolno identiteto v svoje zakonodaje. Hvala lepa. Pojasnila bom, da je. Da, torej, da spolna usmerjenost ni izbira. E, torej, če je to razlog za blokado direktive, e, Torej, to bi rada razumela, kajti jaz pravzaprav ne razumem, eh, zakaj bi bil to lahko razlog za blokado, ampak tukaj gre za več. V nekaterih državah članicah je tako, da manj kot 50 odstotkov ljudi meni, da bi eh, eh, LGBT osebe morali imeti enake pravice kot heteroseksualne osebe. Torej, To je okolje, v katerem se gibamo. Treba je izboljšati pravice oseb eh, LGBT in pa njihovih eh, družin. Treba je spremljati izvajanje obstoječih pravic. Potrebno je podpreti ključne akterje, ki so odgovorni za eh, spremljanje njihovih pravic. Torej, veliko dela je v teku in mi moramo ovrednotiti rezultate sedanjih ukrepov, potem pa bomo predlagali eh, stroge ukrepe. Toda, kot ste dejali, tu potrebujemo napredek mm, pri tej horizontalni direktivi o boju proti diskriminaciji. Eh, to je pot, po kateri bi rada stopala. In rada bi poskušala razumeti, zakaj je tako težko odpraviti blokado. Poleg tega bi rada omenila še skupino na visoki ravni za eh, enakost in pa bojo proti diskriminaciji, ki tudi zagotavlja veliko dela. Torej, minuta časa za dodatno vprašanje. Rekli ste tudi, da se moramo boriti za zaščito človekovih pravic najbolj ranljivih ljudi. In zato me zanima, kako ocenjujete pobudo, s katero je začela Evropska unija, Spotlife. 500 eh, milijonov eh, evrov je vključenih. Eh, gre pa za to, da bi se začelo svetovno gibanje proti nasilju. Kako to ocenjujete in na kakšen način bi v Evropski uniji zagotovili pravice žensk? v boju proti nasilju strani institucij, družinskemu nasilju, ne glede na to, ali gre za eh, eh, ženske begunke, eh, tudi nedokumentirane osebe. Kot veste, smo. Zavezani pravicam, ki izhajajo iz inštrumentov, ki so zavezani oziroma namenjeni eh, ljudem, ki prihajajo iz različnih okolij. No, mi delujemo um, tako na vznotar kot na vzven in seveda bomo podprli vse pobude in vso zakonodajo, zato da bi zaščitili pravice različnih ljudi. Nesporno bomo delali na področjih, ki ste jih omenili in prizadevali si bomo za pravice različnih ljudi, ki ste jih eh, omenili. Eh, gospod Nikolau, prosim za vaše vprašanje. Ena minuta. Hvala lepa. Govoril bom grško. Evropska unija in vlade so uh, odgovorne za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in prizadevajo se za višjo eh, zaposlenost um, žensk. Hkrati pa uh, ni zadostne podpore družinam. Sedaj se zahteva na trgu dela popolna prožnost. In eh, to eh, pomeni, da se zanemari socialno življenje žensk. Poleg tega tudi ne ščitimo dovolj žensk. Torej, eh, poleg tega se celo zavračajo porodniški dopusti in številne eh, nosečnice ne eh, uživajo podpore, ki eh, jo zahtevajo smernica za javno zdravje. Kako boste poskrbeli zaščito mater in pa porodniški dopust, dopust za vse ženske in za vse oblike zaposlenosti? torej, ko gre za pogoje zaposlitve in pa za zaščito zaposlenih. Moram povedati, da je to seveda zelo pomembna tema. Tukaj govorimo o eh, usklajevanju eh, poklicnega in zasebnega življenja in na ta način bi radi zvišali kakovost življenja eh, družin, kjer starši delajo. Seveda pa Eh, bi položaj vedno lahko izboljšali. Stvari, ki ste jih omenili, so stvari, o katerih bom razpravljala s kandidatom za komisarja gospodom Šmitom kajti razpravljala bova o delovnih pogojih, ki ste jih omenili, in poiskala bova rešitev za to, kako bi lahko predlagali rešitve um, za to, da bi uredili eh, področje, ki ste ga omenili. Gospod Nikolao, dodatno vprašanje. Hvala lepa. Torej, vprašanje bom postavil nekoliko konkretneje. Kakšno je vaše mnenje o tem, da je Evropsko sodišče eh, leta 2018 dejalo, da se lahko odpuščajo ženske? ko gre za eh, masovna odpuščanja in, ponud, in da je pri tem možno, da se ne ponudi nobena posebna podpora eh, materam in pa eh, nosečnicam. No, eh, z veseljem si bom pogledala to sodbo in z veseljem bi se rada z vami o tem pogovorila, ampak seveda je jasno, da bi morali zaščititi nosečnice. Uh, gospod Saliba. Eh, hvala lepa, gospa kandidatka za eh, komisarko. Zelo sem ponosen, da je vaš portfelj enakost. Tekom eh, vaše politične karijere na Malti, ko ste bili odgovorni za isto področje, ste uspeli izvesti socialno revolucijo. Kajti Iz naše države ste eh, naredili vzor za preostale države članice Evropske unije, ko gre za zaščito manjšin. In upam, da bomo čez pet let lahko govorili o bolj enakopravni Evropi. Torej, direktiva o eh, usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je bila sprejeta. Skupina socialistov in demokratov je bila Eh, najbolj dejavna pri podpori te direktive. To, da danes številne države članice ustvarjajo uvire. Strinjam se z vami. Evropski eh, stebr socialnih eh, pravic bi se moral začeti takoj izvajati. Zanima me tole. Ali bi eh, morali okrepiti in razširiti področje delovanja in ali bi morali um, zajeti tudi eh, pravice samozaposlenih in pa pravice staršev, ki posvojijo otroka. Hvala lepa. <clears throat> Torej, hvala lepa, gospod Saliba. No, to je direktiva. Um, v zvezi s katero bom sodelovala za državami članicami. Poskušala bom zagotoviti, da se ta direktiva izvaja. Eh, vprašali ste me, ali se strinjam z razširitvijo področja delovanja te direktive. Po mojem mnenju bi se morali osredotočati na izvajanje in to bi moralo veljati za naslednja tri leta. Zagotoviti bi morali to, da se um, direktiva v državah izvaja vemo, da vseboje direktiva klauzulo o pregledu in eh, če bo treba, lahko to klauzulo uporabimo in potem lahko razmislimo o razširitvi področja delovanja te direktive. In lahko uh, tudi razmislimo o vključitvi um, eh, področji, ki ste jih omenili. To da dajala bi, da bi naslednjih, v naslednjih treh letih uh, Eh, delali eh, na izvajanju, zato da bodo vse države članice pravilno direktivo izvajale. Eh, torej, rad bi vas pa vprašal po invalidih. Torej, to področje mi je zelo pri srcu. Torej, torej, sedaj, Eh, si bomo prizadevali za eh, izvajanje eh, konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, to ste dejali. Torej, zanima me sledeče, kako boste zagotovili to, da bi to področje vključili vsa politična področja ali boste zagotovili pregled uporabe, zato da bi videli, pogledali, ali se ta konvencija povsem izvaja? in ali si bi morda prizadevali za bolj ambiciozno konvencijo. Zahvaljujem pa se tudi za vašo um, osebno zavezanost. Eh, temu, da eh, bodo pri tem delu sodelovali eh, tudi invalidi, ki bodo zajeti v posvetovanja. Hvala lepa. Torej, to bomo ovrednotili in um, poskušali bomo zagotoviti napredek. Ovrednotenje strategije 2010-2020 pa je treba najprej počakati, kajti eh, po pregledu bomo stvari jasneje, jasneje, jasneje videli in videli bomo, eh, ki zadeve niso dobro urejele in kaj bi lahko izboljšali. Potem ste me pa vprašali po vključevanju strategije vprašanja eh, pravic invalidov v vsa področja. Mi se bomo eh, prizadevali za vključevanje tega v vseh generalnih direktoratih. Eh, poskušali bomo zagotoviti to, da bo ta konvencija v srcu vseh politik. Zato bomo tudi ustanovili delovno skupino in vsega. Vse stvari, ki ste jih eh, omenili, eh, bo do eh, predmet razprav v tej delovni skupini in po mojem mnenju je to zelo pomemben korak naprej. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Faragut, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča, gospa kandidatka za komisarko. Na kratko par vprašanj. Evropska strategija o spolu me zanima. Ta ne upošteva ženski invalidk. In eh, dobro bi bilo, če bi se eh, podaljšal porodniški dopust za ženske invalidke. Potem pa strategija, eh, evropska strategija za enakost, tudi tukaj niso posebej omenjene ženske invalidke. Mm, ko se bo strategija končala, jo bo treba oceniti, potem bo treba pripraviti novo strategijo. In mislim, da bi morali popraviti napake ki jih vključuje tudi akt o dostopnosti. Eh, tukaj imamo obdobje za prenos, ki traja tri leta, plus še dodatna tri leta. In eh, to potem pripelje že skoraj do leta 2030. Mislim, da bi morali te stvari spremeniti, eh, tako da bodo zakoni prej začeli veljati in da se bo tudi ljudi bolje ozavestilo. I, yes, uh, uh, uh da invalidnost bo zajeta v strategijo o enakosti spolov. Kaj ti govorimo o vključevanju in pa o vključevanju eh, tega področja eh, na vseh področjih dela Evropske komisije. To, da kar se tiče strategije, mislim, da jo moramo najprej ovrednotiti. Ne pravim, da mora ta postopek teči do leta 2030. Pravim samo to, da preden se um, posvetimo uh, drugih uh, sredstev, moramo najprej ovrednotiti to, kar smo imeli, to, kar imamo, uh, potem pa bomo izhajali iz tega, kar smo se naučili iz pretekle strategije. Dodatno vprašanje, ena minuta. Eh, Evropski akt eh, za eh, dostopnost je izključil številne stvari, turistične storitve, potem restauracije, hotele, regionalni transport. In mislim, da bi pri pregledu strategije morali to popraviti. Pri vseh vprašanjih povezanih z enakostjo tudi ne smemo biti demagoški. Včasih bi lahko dosegli dogovor, potem pa se omeni splav in eh, eh, skupine se ne morejo dogovoriti. Eh, mislim, da bi morali se povezati na področjih, kjer smo res enotni. Človekove pravice so tako področje ali pa mir. Tukaj ni nobene ideologije. Da, točno. In to je tudi razlog, zakaj moramo to analizirati in ovrednotiti prav iz razlogov, ki ste jih navedli. In potem moramo razmisliti, kako bomo nadaljevali. Vse to, kar ste povedali, je zelo dobro. Vse te stvari sem slišala eh, takrat, ko sem se eh, sestala sa predstavniki nevladnih organizacij in vaše mnenje odraža prav to, kar so oni povedali meni. In to imam vse čas v mislih. V trenutku vrednotenja bom upoštevala eh, prav točke, ki ste jih navedli, ki so zelo dobre. Hvala. Gospa Rodriguez Palop, ena minuta. Hvala, gospa Dali. Veliko eh, gospodin in pa delavk, ki delajo doma, se izkorišča, tudi jih ne krije. Uh, nobena zakonodaja. Pogosto jih eh, delodajalci izkoriščajo, zlorabljajo. E, to se dogaja tudi ženskam migrantkam in eh, pogosto se eh, ta situacija konča z izgonom. Ženske delajo tudi po 18 ur na dan, nimajo nobenega izhoda, prostih dni in tako naprej. Ali si boste prizadevali tudi zanje ali boste delali na tem, da se ratificira eh, konvencija organizacije za delo o teh eh, delavkah ali eh, boste naredili kaj za to, da se izboljša situacija v drugih sektorjih, kjer prevladujejo ženske, naprimer področje čistilk v hotelih. To je tudi prekarno delo. Yes. Hvala lepa. Da, seveda. to je področje, s katerim se moramo um, ukvarjati in s tem se bomo ukvarjali. Pravzaprav sem eh, že govorila uh, s kandidatom za komisarja gospodom Šmitom prav o tej temi. Že prej sem omenila delovno skupino in tam lahko sodelujemo, uh, torej kolegi iz različnih področji. Uh, omenili ste delavce v gospodinstvu in pa omenili ste pogoje njihovega dela, omenili ste tudi eh, konvencijo ILO in eh, to je pravzaprav področje, s katerim se bo ukvarjal komisar za eh, delo oziroma za zaposlitve. Tudi tota Tam imeli bomo tudi eh, osebo, ki eh, se bo eh, ukvarjal z ženskami in pa s pravicami delavcev v gospodinstvo. Torej, prav gotovo se bomo ukvarjali s tem vprašanjem, ki ste ga navedli. Dodatno vprašanje, ena minuta. Hvala. Uh... Veliko gospodinskih pomočnic je migrantk in eh, zato um, se jih lažje izkorišča v delovne namene. Um, taka obravnava je še posebej nevidna v tem gospodinskem sektorju. Uh, status migrantk jih naredi še bolj ranljive, že tako. Um, so njihove delovske pravice okrnjene, potem pa uh, jih eh, okrni še ta status. Eh, mislim, da bi morali zagotoviti socialno zaščito za te ženske. Potem pa me zanimajo še evropski pokojninski produkti. Ali boste upoštevali eh, tudi razkorak v plačilih med moškimi in ženskami, ki vodi potem tudi v veliko razliko med pokojninami? Kot um, veste, imamo. Um, direktivo, ki um, se ukvarja z preprečevanjem diskriminacije na vseh področjih dela. In tukaj uh, se obravnavajo tudi pogoji dostopa do dela in pa zaposlitveni pogoji. Mi bi se morali prizadevati za izvajanje te direktive. Vem, da je to lažje reči kot storiti. Toda eh, pravzaprav je varstvo že zagotovljeno. Mi pa moramo zagotoviti nadzor nad izvajanjem te direktive. In v zvezi s tem bom sodelovala tudi z drugimi uh, komisarji. Gospa Fricon, ena minuta. Dali, Eh, Gospodali, govorila bom švedsko. V zadnjih desetih letih smo doživljali eh, aktivno eh, opozicijo za pravice žensk imamo dokaze za to, da obstajajo precejšnje neenakosti med spoloma, ki mm, enostavno ne izginajo. Eh, pred kratkim je Evropski parlament izdal poročilo, ki eh, dokazuje, da je razvoj v določenih državah članicah zelo različen. Imamo tudi primere, ko so uvedli pobude, drugot pa ne. Torej, eh, eh, pravice žensk eh, so vedno slabše v Evropski uniji in jaz bi rada imela možnost, da svojim črkam povem, da se bomo temu zoprstavili. Torej, moje vprašanje je, kako se boste temu zoprstavili, potem, ko boste imenovali za komisar, imenovani za komisarko. Hvala. Hvala lepa. Eh, torej, um, opazili ste, eh, kakšen pomen je dala kandidatka za komisarko oziroma predsednico Evropske komisije področju enakosti spolov. To pomeni, da si bomo prizadevali za pravice žensk, ampak ne samo to, mi jih želimo tudi okrepiti ta, eh, v tej komisiji so eh, enakopravno zastopane ženske in moški. Pa ne samo to, imamo oziroma imeli bomo eh, komisarko, ki se bo ukvarjala z pravicami žensk. Lahko vam zagotovim, da da eh, je ta tema eh, zelo visoko na ehm, seznamu prioritet ehm, kandidatke za predsednico Evropske komisije. In eh, Jaz se lahko v svojem portfelju osredotočam eh, prav na probleme, ki ste jih eh, omenili. Naj eh, omenim strategijo o enakosti spolov, to bomo k malu predstavili in ta komisija oziroma ta strategija bo zajemala prav to, kar ste omenili. Hvala lepa. Dodatno vprašanje. Vemo, da da eh, so oziroma da je bistvenega za ženske, če želijo ostati um, neodvisne, to, da uh, se lahko zaposlijo. Zato se moramo boriti proti diskriminaciji na področju zaposlitev. Ali se boste osredotočali na to področje, tako da bodo ženske lahko eh, res gospodarsko neodvisne? Finančna neodvisnost je bistvenega pomena. Vsaka ženska bi morala imeti možnost, da se sama vzdržuje. Ko je ženska enkrat finančno neodvisna, se določene stvari ne dogajajo več. Torej, eh, če doživljate zlorabo v eh, odnosu, potem eh, lahko partnerja zapustite, kajti ženska ni več finančno odvisna od tistega, ki jo zlorablja. Zato je treba ustvariti več delovnih mest za ženske. Ženske potrebujejo tudi več izobraževanja in več usposabljanja. In vse to bo prispevalo k eh, eh, temu, da bomo eh, odpravili finančno odvisnost žensk, kajti tega je dan današnji še precej. Eh, torej, dajali ste, gospa Filipse, torej, dajali ste, eh, da ste eh, zadovoljni z direktivo o uskladovanju poklesnega in zasebnega življenja. To, da moški sedaj lahko preživijo sa svojim dojenčkom zgolj deset dni, pa še to ni obvezno. In vsak od staršev ima pravico do dveh mesecev starševskega dopusta, ampak plačani so zgolj malinkost nad ravnjo oziroma pragom revščine. Tukaj ne gre eh, samo za vprašanje enakosti eh, žensk, kaj te ženske še vedno nosijo prevelik, nepravičen eh, delež bremena. To obstajajo tudi krivice za starše LGBT. Torej, tudi ti starši bi radi namenili več časa za skrb za svojega otroka. Torej, Kako boste zagotovili pravico za tiste, ki eh, so skrbniki in negovalci in kako boste zagotovili to, da starši ne bodo zdrknili v revščino takrat, eh, ko vzamajo eh, starševski dopust in kako boste zagotovili zadostne finančne sredstva za to vrstne dopuze? Hvala lepa. Torej, nikoli ni dovolj, kaj ne? Začeli smo sa to direktivo. Direktiva gre v pravi smeri. In zato sem dejala, da bom spremljala države članice. Rada bi videla, kako izvajajo to direktivo. In morda bom priredila tudi delavnice in pa eh, javne predstavitve, tako eh, da eh, se bodo države zavedale, da to predstavlja dodatno vrednost na trgu dela, če imate takšne ukrepe. Seveda si želimo storiti še več. Kot sem dejala, eh, torej čez tri leta bomo pregledali to direktivo in delodajalci bodo ugotovili, da eh, je bilo to nekaj pozitivnega. To, da vse veste, kako je, kadar urajate nekaj, kar je povezano z um, eh, poklesnimi odnosi, je treba um, pritegniti tudi socialne partnerje. To je pomembno, treba zagotoviti socialni dialog. In Bolj, ko bodo socialni partnerji razumeli, eh, da dobri delovni pogoji delavcev prinašajo dodatno vrednost, kajti postanejo boljši delavci, bolje proizvajajo, potem so mirnejši na eh, delovnem mestu, eh, da to prinaša pravzaprav koristi tudi delodajalcu. Vse to, kar ste dejali, je povsem resnično. In um, o tem bom razpravljala tudi za gospodom Šmitom, takrat, ko bova razpravljala o delovnih pogojih. Seveda pa je treba upoštevati eh, tu tudi uh, vidik enakosti. Uh mhm, -huh, dobro. Follow-up question, one minute. Še dodatno vprašanje, ena minuta. Najlepša hvala tradicionalna porazdelitev dela eh, v gospodinstvih se počasi spreminja, vendar pa je pomembno, da o tem govorimo. Govorimo pa že predolgo. Umenili ste delavnice, eh, rekli ste, da se želite pogovarjati s komisarjem za socialne zadeve in tako naprej, ampak zakonodaja je edina, ki lahko zares kaj spremeni. Kaj konkretno boste storili, da bi eh, premustili to nepravičnost in mislim, da morate storiti več, da tukaj ne gre zgolj za delavnice. Mikrofon, prosim. Ja. Zdaj moram še enkrat ponoviti. Ja. Ko bomo pregledali direktivo in ko bomo ugotovili, kako deluje, bomo najbrž eh, lahko tudi razmisli o predlogih, ki ste jih podali sedaj. Gospa Semedo, vaše vprašanje za minuto. Govorila bom nemško, spoštovana kandidatka za komisarko. Tukaj sem, gospa Dali. Moje vprašanje se osredotoča na Istanbulsko konvencijo. Prej eh, niste želeli podrobne spregovoriti o tem, vendar pa bi rada vseeno vedela, eh, katere konkretne možnosti obstajajo v eh, pogodbah Evropske unije, da bi nasilje nad ženskami uvrstili med kazniva dejanja, eh, da bi eh, to nasilje označili za zločin. Okrepiti je potrebno tudi pomoč ženskam, ki so bile žrtve nasilja, pa tudi tistim, ki so preživele raka in eh, ki imajo potem težave z eh, ponovnim iskanjem delovnega mesta oziroma z vrnitvijo na delovno mesto. Vključevanje nasilja nad ženskami med evropska kazniva dejanja zahteva soglasje držav članic. Torej, Kot veste, je to zapisano tudi v smernicah, vendar pa bi se sama najprej rada osredotočila na ratifikacijo Istanbulske konvencije. Mislim, da bomo s tem imeli trdne standarde in da se moramo na to osredotočiti v prvi vrsti. Ah, kot sem že dejala, Takšna odločitev zahteva soglasje. Lahko pa ukrepimo tudi direktivo o pravicah žrtev. In tukaj bom sodelovala z kandidatom za komisarja gospodom Reindersom in lahko okrepimo tudi nezakonodajne ukrepe v boju proti nasilju nad ženskami. Meni bi bilo ljubše, če bi se najprej osredotočili na ratifikacijo konvencije strani Evropske unije. Dopolnilno vprašanje za minuto. Ali bi organizirali tudi kampanjo ozaveščanja? Eh, ali bi zagotovili finančna sredstva eh, in sicer kampanje ozaveščanja v zvezi eh, z nasiljem nad ženskami v družinah in pa v zvezi z nasiljem nad mladimi. Ena izmed temeljnih vrednot Evropske unije je, da nikogar ne zatiramo in da nad nikogar ne izvajamo, nad nikogar ne izvajamo nasilja. Ja, seveda, to bi moralo biti vključeno v strategijo o enakosti spolov. Vključili bomo tudi nasilje nad ženskami na spletu in tudi vse druge točke, ki ste jih navedli. Zelo obsežen člen se ukvarja oziroma del te strategije se ukvarja ravno z nasiljem nad ženskami. In še zadnja, gospa je roka, minuta za vaše vprašanje. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospa kandidatka za komisarko, čestitke za vašo nominacijo, za vaše imenovanje. Po Dafne Karena Galicija. Uh, ki uh, je tako tragično končala, uh, nas veseli, da imamo tukaj pred sabo novo močno malteško žensko. Govorili ste o razliki med uh, plačami, ki znaša 16,5 odstotkov, ali nameravate sprejeti kakšne konkretne korake glede tega? Dve minuti za odgovor. Seveda moramo najprej vzpostaviti kriterije za izmero te vrzeli. In te ukrepe bom predstavila najprej, potem pa se lahko ukvarjamo z vrzeljo v. Uh, plačah in pa pokojninah. Najprej torej je potrebno določiti kriterije, izbrati instrumente za izmero te vrzeli. To bo moje delo. To je mandat, ki sem ga prijela, kajti tako eh, težaven je ta problem. In komisija se bo temu močno posvečala, seveda pa želimo doseči tudi rezultate, kajti nespremljivo je, da, znača, da znaša vrzel eh, pri pokojninah 36 odstotkov, ampak to je posledica vsega tega, kar eh, je bilo danes tukaj že povedano. Gre za življenski cikl, za delovni cikl žensk. poklicna karijera žensk je pogosto prekinjena. Ženske delajo manj časa zaradi potreb družine. In včasih, ko si na porodniškem dopustu ali pa eh, ko delaš za omejen čas, eh, ne napreduješ in zaradi tega ne nadaljuješ svojo poklicno potjo tako, kot bi sicer. Torej, ženske smo kaznovane zaradi tega, ker smo ženske ker imamo otroke, ker želimo imeti otroke, ker želimo delati. Pomembno je, da prispevamo z svojim delom, ampak kdo bo potem poskrbel za vse ostalo? In potem se pojavijo te razlike. Dopolnilno vprašanje za minuto. Zaradi teh razlik eh, pa eh, so eh, ženske in otroci še revnejši. kaj pa tisti, eh, ki lahko le sanjajo o tej vrzeli med eh, osebnimi dohodki in ki so uh, eh, brezpaselni, recimo 20 milijonov Romov je med njimi. V času finskega in hrvaškega predsedstva smo uh, želeli spremeniti strategijo za Rome v strategijo za boj proti revščini, kajti uh, v Evropi je veliko getov, ne samo eh, romski geto. In zavedati se je potrebno, na katerih 30 tisoč, 80 tisoč naselij se bo potrebno osredotočiti. Ali boste nadaljevali za to strategijo za boj proti revščini? Eden izmed mojih prvih obiskov bo obisk rimskega, eh, romskega naselja. In Romi, so najbolj diskriminirani v Evropski uniji. 61 odstotkov jih je. In seveda imamo strategijo za eh, Rome, ki vključuje zaposlovanje, eh, zdravstveno varstvo, ustrezno namestitev in tako naprej. In kot veste, Eh, se bo eh, ta okvir kmalo iztekel, to strategijo bomo eh, pregledali in zato bi rada obiskala enega izmed romskih naselij, zato da ugotovim, kakšno je dejansko stanje in potem se bomo odločili, kako bi bilo najbolje nadaljevati in tudi okvir za obdobje po letu 2020 eh, se bo v večji meri usmerjal eh, na eh, zmanjšanje sovraštva do Romov, do zaščito, na zaščito Romov. Hvala lepa za vaš zadnji odgovor, ampak ne bomo vam dali miru, gospa kandidatka za komisarko, kajti beseda je ponovno vaša in dobite pet minut za vašo zaključno izjavo. So. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen in za eh, zelo pomembna vprašanja, ki so bila danes zastavljena. Kar se je danes izkazalo, je, da enakost eh, nikoli ni samo umevna. Vem, da če bom pridobila vaše zaupanje, malce sem se zarekla, če bom dejansko postala komisarka, bom morala odgovoriti na kar nekaj težkih vprašanj, da bi dosegla cilje, ki smo si jih zastavili in veselim se tudi nadaljnih izmenjav mnen. V zaključek eh, pa še osebna izkušnja kadarkoli sem obiskala osnovno šolo, eh, vrtec ali pa eh, bolnišnica, eh, kot ministrica, sem videla, kako se medsebojno pogovarjajo majhni otroci, kako se pogovarjajo z drugimi, kako sploh nimajo tega občutka za diskriminacijo. Ne diskriminirajo drugih, ne sovražijo drugih in otroci nas lahko naučijo, kaj pomeni brezpogojna ljubezen. Diskriminacije se priučimo kasneje v življenju in prizadevati si moramo za to, da se bo družba odvadila stereotipov in diskriminacije. spoštovati moramo raznolikost, poskrbeti moramo za vključevanje. Močnejši smo skupaj kot unija držav članic in močnejši smo skupaj tudi kot raznolika družba. Močnejši smo, eh, kadar cenimo drug drugega, kadar eh, smo vsi vključeni v družbo in ne v trudnosti bom prizadevala za enakost moških in ženskih rasnih in etničnih manjšin, še prav posebej se bom posvetila romski manjšini. Prizadevala si bom za verske in neverske manjšine, za tiste, ki so predmet diskriminacije zaradi starosti, zaradi eh, spolne usmerjenosti. Če me bo parlament potrdil, si bom prizadevala za kakovostno Evropo z konkretnimi rezultati. Dovolj imamo enakosti za vse, vendar pa moramo poskrbeti, da bo ta enakost tudi dejansko obstajala. Naj tukaj omenim Nelsona Mandelo, ki je dejal, da se nihče ne rodi eh, in takoj sovraži nekoga drugega zaradi barve kože, eh, zaradi vere ali zaradi porekla. Ljudje se naučijo sovražiti in če se lahko naučijo sovražiti, jih lahko naučimo tudi ljubiti, kajti ljubezen je bolj naravna za človeško srce kot pa sovraštvo. Hvala lepa. So, uh, torej, draga kandidatka za komisarko, gospa Dali, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, uspelo nam je. Kot ste videli, vprašanja res niso lahka, še prav posebej, ko gre za enakost. In enakost. je zares področje, ki eh, potrebuje predanega komisarja oziroma predano komisarko. Potrebuje komisarja, ki bo razumel, kaj pomeni diskriminacija, kaj pomeni biti predmet diskriminacije, kaj pomeni trpeti zaradi neenakosti. In toliko oseb iz različnih krogov uh, se zanima za ta vprašanja. V imenu odbora za ženske lahko rečem, da so ženske vsakodnevno izpostavljene neenakosti. Podali ste nam jasne in pragmatične odgovore glede eh, ravnotežja med eh, družinskim in poklicnim življenjem. Govorili ste o razliki eh, v osebnih dohodkih med moškimi in ženskami. Kajti to je področje, na katerem uh, zares uh, zelo, zelo počasi napredujemo. In potrebno bi bilo izvesti ukrepe, ki bodo zagotovili, da bodo ženske obravnavane enako kot moški. Spregovorili ste tudi o nasilju nad ženskami, o istambulski konvenciji, ki jo je potrebno ratificirati. Dejali ste, kako zelo težavna je situacija v številnih državah članica. Veliko opravičil eh, oziroma izgovorov slišimo pogosto v državah članicah. Govorili pa ste tudi o strategiji, ki jo potrebujemo v Evropski uniji, zato da bi povezali vse te ukrepe. Kaj te lepo je eh, postaviti en del mozaika, ampak eh, Še lepše je, če dokončaš celotno sliko. Pomembna je enakost med moškimi in ženskami in potrebno se je zoprstaviti diskriminaciji, ki se pojavlja na vseh področjih. S temi besedami bi vam uh, rada čestitala za ta maraton vprašanj in odgovorov. Veliko tem je bilo obravnavanih, sedaj pa je odločitev v rokah koordinatorjev. Zahvaljujemo se vam za vaš nastop, za vaše odgovore. Sedaj pa bom dala besedo še so predsedojoči gospe Nikolsonovi. Hvala lepa, gospa Dali reči, moram, da ste bili izjemno disciplinirani, da uh, ste se zelo dobro držali časa za govor. Če upoštevamo le to načelo, potem ste bili uspešni. V imenu odbora za zaposlovanje moram povedati, da je vaš portfelj tako široko zastavljen, da so vaši načrti. Tako zelo ambiciozni, da bomo z veseljem sodelovali z vami pri uresničitvi vseh teh ambicioznih načrtov vendar pa mislim, da lahko obljubljamo le to, eh, kar lahko tudi dejansko uresničimo, kaj ti eh, državljani imajo velika pričakovanja za Evropsko unijo, za Bruselj. In ko eh, govorimo o novih pobudah, moramo biti zelo previdni. Najprej moramo preveriti, kako nam je uspelo izvajanje že sprejetih pobud, kajti bodimo povsem odkriti, ni nam uspelo na vseh področjih. Veliko je še držav članic, kjer se osebe z invalidnostjo vsakodnevno srečujejo z diskriminacijo. E, osebe e, na invalidskih vozičkih e, ne morejo na ulice zaradi ovir, ne morejo v kinematografe, ne morejo v trgovine, ne morejo dobiti delovnega mesta in delodajalci raje plačajo pristojbine, kot da eh, bi eh, najeli osebo z invalidnostjo. Potem je potrebno govoriti tudi z osebami starejšimi od 50 let eh, na trgu delovne sile. Te osebe se srečujejo z številnimi težavami in preprekami v različnih državah članicah. To je tako imenovana sandvič generacija. Ne moremo govoriti zgolj o mladih družinah, eh, o mladih eh, družinah z otroki. Eh, govoriti moramo tudi o tistih, ki so starejši od 50 let, tudi ti imajo družine. In potem je tukaj še velika diskriminacija socialno izključenih skupin. Pogosto gre za Rome. V, državah, v določenih državah članicah je diskriminacija romskih otrok izjemno jasna, kajti obstajajo celo posebne šole za Rome. Ko so Romi stari 16 let, potem ne znajo ne eh, brati, ne pisati. Od njih pa pričakujemo, da jim bo uspelo na trgu delovne sile. In zelo me veseli, da je gospa Dali bila pripravljena sodelovati v delegaciji odbora za zaposlovanje, ki bo obiskala Slovaško in si uh, ogledala uh, ločene romske skupnosti z uh, posebnimi šolami uh, za romske otroke. Najlepša hvala. Torej, s tem smo zaključili.